Eh, sama po sebi, ampak mora biti del naše širše strategije za bolj čist in bolj pravičen planet. Hvala. Najlepša hvala, kolega Martin. V imenu odbora za razvoj imamo dva govornika, najprej kolega Kacmarek za eno minuto. Najlepša hvala.